Hello everyone. Pozdravljeni vsi skupaj. Zelo sem vesela, da lahko pozdravim Greto Thunberg v Evropskem parlamentu in to v odboru za okolje. Hkrati pa bi želela pozdraviti tudi gospod Čot, državno sekretarko iz romunskega predsedstva, pozdravljam našo ekipo, poslance Evropskega parlamenta in zlasti sem vesela, da je z nami gospa Koraca Bild, ki je koordinatorka za otrokove pravice v Evropskem parlamentu. To je naše zadnje plenarno zasedanje. Gre tudi za zadnje zasedanje odbora za okolje pred volitvami meseca maja. Ne bi mogli končati kot tako, da imamo med seboj mlado zagovornico podnebnih vprašanj, ki nam daje veliko navdiha. Takšna je Greta. Skoraj da ni nobene potrebe, da bi Greto podrobno predstavljali. Greto že dobro poznamo na več ravneh. Najprej bi se ji zahvalila. Hvala za trajno zavezanost podnebnim spremembam oziroma vprašanju podnebnih sprememb. Hvala lepa, da si sprejela povabilo Evropskega parlamenta in da boš spregovorila o enem od najbolj pomembnih vprašanj našega zakonodajnega dela. Brez dvoma je to eno najpomembnejših vprašanj tudi v zvezi z evropskimi volitvami, ki so pred nami. Greta je pripotovala, prepotovala je dolgo pot, iz Švedske med šolskimi počitnicami, da je danes lahko z nami. In že to kaže, kako je zavezana. In kaže tudi na to, kakšna so njena prepričanja. V zadnjih nekaj letih nismo samo govorili, temveč tudi v praksi videli, kako je pomembno, da vključimo vse akterje, vseh eh, starosti, eh, iz naše družbe, da povečamo pritisk družbe, recimo takrat, ko takega pritiska ni ali pa ni uspešen. Za nas v Evropskem parlamentu vemo, kaj nam je storiti. Mi smo zelo ambiciozni. Mogoče smo najbolj ambiciozna evropska institucija pri postavljanju podnebnih ciljev za Evropo v letih, ki prihajajo. Vemo, da je treba to ambicijo podpreti in z njo nadaljevati tudi v naslednjem sklicu parlamenta, da se bomo lahko ustrezno odzvali na izzive, ki so pred nami. Ne bom več eh, govorila prav dosti, ker ti že zdaj imamo nekaj zamude. Vem, da vsi komaj čakate, da prisluhnete Greti. Tako da, brez nadaljnega, dajem besedo Greti. Bi želela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 Ime mi je Greta Thunberg. Stara sem 16 let. Prihajam iz Švedske in želim, da vas zagrabi panika. Želim, da ukrepate, kot če bi gorela hiša. Te besede sem že izgovorila, še kdaj prej. In veliko ljudi eh, je pojasnilo, zakaj je to slaba zamisel precej politikov mi je reklo, da panika nikoli ne pripelje do ničesar dobrega. In strinjam se. Če zganješ paniko, ne da bi bilo to treba, je to grozljiva zamisel, ampak kadar tvoja hiša gori in eh, če želiš preprečiti, da bi zgorela do tal, potem je določena mera panike potrebna. Naša civilizacija je tako krhka, skoraj da kot grad iz peska. Fasada je tako lepa, ampak temeli pa so daleč od trdnih. Toliko vogalov smo prirezali. Včeraj je v svet obupano in žalostjo opazoval, kako je gorela Notre Dame v Parizu. Nekatere stavbe so pač več kot zgolj stavbe, ampak Notre Dame bodo ponovno zgradili. Upam, da so njeni temelji močni in upam, da so naši temelji še močnejši. Bojim pa se, da ni tako. Okrog leta 2030, to je 10 let, 259 dni in 10 ur od današnjega trenutnega, bomo v položaju, ko bomo priča ne popravljivi verižni reakciji, eh, ljudje tega ne bodo mogli kontrolirati. In to nas bo pripeljalo do konca civilizacije. To se bo zgodilo, če ne bomo poskrbeli uh, za spremembe, do katerih prihaja v naši družbi. Gre za to, da je treba zmanjšati CO2 emisije za vsaj 50 odstotkov. In prosila bi vas, eh, da si zapomnite, da izračuni so odvisni od raznih eh, invencij, ki še niso bile izumljene. Ti izračuni tudi ne vključujejo nepredvidenih povratnih zank ali pa prelomov, kot eh, je izjemno močan metan, ki izhaja oziroma uide iz hitro se topečih arktičnih delov, ki so trenutno stalno zamrznjeni. Poleg tega ne vključujejo tudi vse, kar je povezano eh, z, z, z, z onesnaževanjem zraka. Seveda se moramo zavedati, da gre tukaj samo za izračune, za neke približke. To pomeni, da lahko pride do točke, odkuder ni več povratka tudi prej. Nihče ne more zagotovo vedeti. Lahko pa z gotovostjo povemo, da bodo teh dogodkov prišlo približno v takih časovnih okvirih. Kajti ti izračuni niso neka mnenja ali pa ugibanja. Te projekcije so podprte znanstvenimi dejstvi, ki so jih ugotovili vsi narodi prek panela IPCC. Skoraj da vsak pomembnejši nacionalni znanstveni organ, ki deluje na svetu, podpira delo in ugotovitve panela IPCC smo sr sredi šestega množičnega izginotja in stopnja izginotja je zdaj do deset tisočkrat hitrejša od normalnega. 200 vrst izgine vsak posamični dan. Erozija plodne zemlje, deforestacija naših velikih gozdov onesnaževanje zraka, izguba žuželk in divjih živali, zakisljevanje naših oceanov. To so vse grozljivi trendi, ki, eh, katere pospešujemo z načinom življenja, ki ga imamo tukaj na našem finančno srečnem delu sveta. Ampak komaj, da kdo uh, ve, kaj več o teh katastrofah. In uh, ne razumemo, da so tole prvi stavke, stavki, prvi simptomi podnebnega in ekološkega zloma. Kako pa naj bi vedeli? Nihče mi tega ni povedal. Ali še bolj pomembno, tega niso povedali pravi ljudje in na pravi način. Naša hiša razpada in naši voditelji morajo začeti ustrezno ukrepati. Trenutno tega ne počnejo. Če se naša hiša razpada, oziroma če bi se razpadala, potem voditelji ne bi ravnali tako, kot vi ravnate zdaj. Spremenili bi vedenje in ravnanje. Ravnali bi tako, kot v nujnih primerjih. Če bi naša hiša razpadala, ne bi leteli naokrog v poslovnem razrezu, razredu, ne bi govorili o tem, kako lahko trg razreši vse težave. Ne bi govorili o tem, kako si lahko odkupimo uh, pot ven iz te krize. Imeli smo tri nujne zasedanje tri nujne zasedanja zaradi brexita, ni pa bi bilo nobenega nujnega zasedanja v zvezi z lomom podnebja in ekosistemi. Ne bi se pripirali o tem, ali naj prenehamo izkoriščati premog čez 15 ali 11 let, če bi naša hiša razpadala, potem ne bi praznovali, da eh, eden od narodov, kot je Irska, morda kmalo preneha uporabljati fosilna goriva. Ne bi proslavljali, da se je Norveška odločila, da ne bo več črpala nafte na otoku Lofoten. Če bi se naša hiša razpadala, mediji ne bi pisali o ničemer drugem ta ekološka kriza bi polnila vse naslove, vseh časopisih. Če bi naša hiša razpadala, potem ne bi mogli reči, da je situacija pod nadzorom in da tudi vi ne bi kot politiki uporabili toliko časa uh, za prepire okrog davko in brexita. Če bi stene naše hiše res začeli, razpad, razpadati, Potem bi pozabili na razlike in bi začeli sodelovati. Well, no, in naša hiša se res podira. Hitro nam zmanjkuje časa. Zaenkrat se ni zgodilo še čisto nič. Vsi in vse se mora spremeniti. Zakaj bi torej zapravljali? dragoceni čas in se prepirali glede tega, kdo in kaj se mora najprej spremeniti. Vsi in vse se mora spremeniti. Ampak večje kot so vaše platforme, večje so tudi vaše odgovornosti. Večji je vaš oglični odtis, večja je vaša moralna dožnost. Ko politikom pravim, da morajo ukrepati takoj, je njihov najpogostejši odgovor, da ne morejo storiti ničesar drastičnega, ker bi bilo to preveč nepriljubljeno med voljivci. In seveda imajo prav. Glede na to, da se večina ljudi sploh ne zaveda tega, zakaj te spremembe potrebujemo. Zato kar naprej ponavljam, da se moramo združevati za argumenti znanosti. Najboljša razpoložljiva znanost mora postati srce politike in demokracije. Volitve v Evropski uniji se bližajo in številni, na katere bo ta kriza imela največji vpliv, ljudje kot mi, nimamo pravice voliti. Prav tako nismo v položaju, da bi so oblikovali odločitve na področju podjetništva, politike, inženirstva, medije, izobraževanja in znanosti. Zato, ker potrebujemo toliko časa, da se izobrazimo za to delo. Tega časa pa ni več na voljo. In zato milijone in milijone otrok protestira na ulicah in organizirajo izostanke od pouka, zato da lahko opozarjajo na podnebno krizo. Morate nam prisluhniti, nam, ki ne moremo voliti. Morate glasovati za nas, za svoje otroke in unuke. To, kar počnemo zdaj, je nekaj, česar ne bo mogoče več spremeniti. V teh volitvah boste glasovali o prihodnih pogojih življenja za celo človeštvo in kljub temu, da politika, ki jo potrebujemo, danes ne obstaja, so nekatere alternative manj škodljive kot druge. In prebrala sem, da nekatere stranke sploh ne želijo, da danes tukaj govorim, zato ker se želijo tako obupano izogniti pogovoru o podnebnem zlomu. naša hiša se podira. Prihodnost, pa tudi vse, kar smo dosegli v preteklosti, je zdaj dobesedno v vaših rokah. Še vedno pa ni prepozno, da ukrepamo. Bo pa to zahtevalo vizijo. To bo zahtevalo pogum, to bo zahtevalo izjemno odločenost, da ravnamo zdaj ter tlakujemo pot v prihodnost v prihodnost, glede katere ne poznamo podrobnosti. Ne vemo, kako naj zgradimo strop. Z drugimi besedami, morali bomo razmišljati, kot da gradimo katedralo. Prosim vas, da se zbudite in opravite tiste spremembe, ki jih potrebujemo. To, da storite vse v vaših močeh, ni več dovolj. Vsi moramo storiti to, kar se zdi nemogoče. In čisto v redu je, če me ne boste poslušali, ne na zadnje sem le 16-letna učenka iz Švedske ampak ne morete več ignorirati znanstvenikov ali znanstvenih dejstev. Prav tako ne morete ignorirati milijonov šolarjev, ki stavkajo in protestirajo za pravico do svoje prihodnosti. Prosim, da jih ne razočarate. very much, uh, Greta, for... Najlepša hvala, Greta, za ta navdih, za tvoje besede. Večkrat smo te že poslušali in tvoj pogum ter tvoje besede so popolnoma pravilne. Obenem bi to moral biti navdih za mlade, pa tudi za politike, še posebej. Tako, spoštovani kolegi, kako bo potekala razprava. Najprej bodo imeli besedo koordinatorji političnih skupin, ki bodo lahko predstavili svoje pripombe, stališča glede te teme. Nimamo pa veliko časa, zato vas vse lepo prosim, da se držite časovnih omejitev. Vsi veste, koliko časa lahko govorite, prosim, da tega intervala ne presežete. Peter Lize. Najlepša hvala, gospa predsednica, hvala Greta, da si obiskala Evropski parlament, pa tudi, da si podala ta izjemen govor mislim, da je še kako pomembno to, da zastopaš ne le sebe, ampak na sto tisoče mladih, ki nas zdaj pozivajo naj storimo več za podnebje. Veliko sem jih spoznal v svojem volilnem okraju in navdušen sem bil nad 14-letnim polom. Že tri leta preživlja prosti čas tako, da se bori proti podnebnim spremembam. In menim, da ste ti, pol in vsi drugi ljudje, ki si ne zaslužijo teh grozovitih obsodb, žalitev strani starejših. Zaslužite si podpi, podporo. <laughs> Um, Potem seveda se veliko pogovarjamo o tem, ali naj to počnete v času pouka ali ne. No, ko sem sam hodil v šolo, so me moji učitelji pozivali k temu, da nas odpravim na ulice in da se borim za podporo za zasebno šolstvo v Nemčiji in to sem storil. In to, kar pozne, počnete vi, je še bolj pomembno. Svojega stališča ne bom skrival, dolgoročno je treba to početi tudi izven časa pouka, ampak to ni zdaj tema, o kateri se pogovarjamo. V šoli ne boste dobili dobrih ocen, le če boste govorili o tem, kar je del programa. Podnebne spremembe so glavno vprašanje in to je največji izziv za našo politično generacijo. To niso moje besede, to so besede našega predsednika Manfreda Webra. Te besede spregovoril v času ratifikacije pariškega sporazuma in storiti moramo za podnebne spremembe veliko več. Če tudi se naše stališča ne ujemajo, vedno se razhajajo, je pomembno, da tudi sam poudarim, da Evropa ne počne dovolj, države članice ne počnejo dovolj. Je pa dejstvo, da brez Evrope in Evropske unije ne bi imeli niti pariškega sporazuma. To niso moje besede, to so besede gospoda Sterna, ki je nekdani glavni svetovalec predsednika Baracka Obame, ki je že dejal, da brez Evrope ne bi bili nikjer. Seveda je pomembno, da nas povzivate, da storimo več, ampak brez Evrope ne bi bili niti v tem položaju. Kar zadeva prihodnost, sem želel omeniti dvoje, kar je pomembno. In upam, da boste vi, pa tudi drugi mladi, lahko sodelovali z nami. Moramo biti podnebno neutralni. Evropska komisija je že predstavila strategijo, ki jo je podporil tudi Evropski parlament, ampak države članice še niso pripravljene. Države članice morajo storiti nekaj konkretnega, izvesti ustrezne ukrepe. Skupaj moramo torej pritiskati na predsednike vlad. Oni morajo storiti nekaj za podnebno neutralnost, ne pa da se pogovarjajo le o naslednjem letu. S to razpravo je treba začeti zdaj. Potem pa še drugo, kar mi je zelo blizu in včeraj, mar sem govoril v svojem volilnem okraju, ter o tem govoril tudi šolarji vsak teden. Zakaj letalski sektor ne stori več za to, da bi izboljšal naše podnebje. Popolnoma nepravično je to, da če greste z avtobusom ali z vlakom, plačate veliko davkov in pristojbin, ko pa se odpravite z letalom, je letalski sektor dolžan le 15 odstotkov znotraj scheme ETS. Evropski parlament se zauzema za to, da bi to ureditev spremenil, ampak ljudje na komisiji, pa tudi na svetu, menijo, da je to že preveč. Jaz pa mislim, da moramo storiti več. V teh okoličinah se ne moramo niti pogovarjati o tem, da bi se izognili nekaterim odgovornostim letalskega sektorja in industrije. Storiti moramo več, sodelovati moramo z mladimi, zato da bomo to dosegli. Hvala. Najlepša hvala, gospod Lize. Zdaj pa gospa Dalim. Najlepša hvala, Greta da si danes tu. Govorim v imenu socialistov in demokratov, pa tudi v imenu svojih dveh otrok. Stara sta 5 in 8 let. In ko si omenila zaskrbljenost glede prihodnosti, da mladi, tvoje starosti, pa tudi mlajši, ne bodo živeli v ustreznih okoliščinah, seveda občutim isto obžalovanje, kot ga imaš ti. Tukaj vidimo vseeno dvorano polno ljudi, ki ploskajo temu, kar praviš, ampak žal situacija ni takšna. Kaj to pomeni? Ko se lotevamo konkretnih ukrepov in zakonodaje, ki nas bo pripeljala do teh ciljev, se na koncu pogovarjamo o predlogih, s katerimi se to ambicijo omejuje in spodkopava. Mislim, da govorijo lahko moji kolegi in kolegice tudi na osnovi svojih izkušenj prvič pa se pogovarjamo o konkretni zakonodaji, s katero lahko kaj spremenimo, ampak slabo je to, da te ambicije pogosto zmanjšamo tudi zaradi pritiska strani različnih lobistov. To lahko povem potem, ko sem delala na zakonodaji o omejevanju emisij CO2, tako od potniških vozil, kot tudi lažjih gospodarskih vozil. Imajo pa tudi moje kolegi in kolegice številne izkušnje, o katerih lahko govorijo, ki so podobne. Pravite, da ste le šolarka, 16-letnica. No, Malte najmanjše otoške države v Evropski uniji in moram povedati, da nam gre za to, koliko ste stari ali odkjer prihajate, gre za odločnost, za vezanost s premembam in temu, da do teh sprememb dejansko pride. In glede na to, kar sem videla, glede na to, čemu sem priča danes, vidim, da imaš veliko te odločenosti in to ima učinek na številne mlade po celem svetu, pa tudi na pripadnike starejše generacije mladi se odpravljajo na ulice, tudi pri nas doma, in poskrbijo za to, da se sliši njihove zahteve tudi na področju podnebne politike. Kot 16-letnica pravite, da ne morete glasovati, se ne morete udeležiti volitev. Nekatere države članice pa omogočajo mladim, da glasujejo. Mislim, da moramo izvajati veliko več pritiskov za to, da bi to spremenili. Malta je ena izmed takih držav članic, Avstrija tudi še ena to ni odločitev, ki zadeva le starejše. Odločitve, do katerih bo prišlo v času volitev, bodo imeli posledice za tiste, ki bodo čez pet let stari 21. Potem pa boste vi sprejemali večino odločitev, do katerih prihaja danes. Prevzeli boste večino te odgovornosti in bremena. In kot Evropski parlament moramo podarjati pomen tega, da imate vladi, kot ste, mladi, kot ste vi, določeno mero vpliva na odločitve, ki jih sprejemamo. In veseli me, ko kolegi in kolegice pravijo, da so podnebne spremembe največji izziv. Tudi sama sem takšnega mnenja. Zdaj pa moramo tudi ukrepati. In če smem, izven soja, žarometov in pa izven kadra kamer, je treba povedati, da tukaj ne gre le za premoženje, za gospodarstvo, moramo razmišljati tudi o ukrepih. Če ne bomo skrbeli za planet, ne bomo imeli več nobenega gospodarstva, prav tako ne bo več nobenih delovnih mest, za katere ne bi poskrbeli. Evropski voditelji pogosto podajajo lepe govore, ampak dejansko ne preidejo od besed k dejanjem. Kolega je navedel nekatere primere. Sama pa bom zaključila z enim izmed vaših citatov. To je citat, ki se je utisnil v moje misli. Starejše generacije morajo prevzeti odgovornost, ne, mo ne smejo več tvegati naše prihodnosti, postati moramo jezni in to jezo spremeniti v konkretne ukrepe. In te ukrepe potrebujemo, če želimo situacijo izboljšati. Hvala. Zdaj pa še gospod Demes Makar. Najlepša hvala, gospa predsednica govoril bom nizozemsko v maternem jeziku. Ja, ik uh, vertegenwoordig de ECR-groep hier. Ik uh, ben zelf ook vader. Govorim v imenu politične skupine EKR. Sem oče, pa tudi dedek. Lepo pozdravljam vas kot predstavnico mladih na Evropskem parlamentu. Res ste zelo entuzijastični, zato vam moram čestitati. Trdno delate na tem, da bi se borili poti, proti podnebnim spremembam. Na Flandriji so na ulicah številni mladi in sam pozdravljam njihovo angažiranost. Politične zaveze pa izhajajo tudi iz naših pobud, tudi na lokalni, nacionalni ravni, zeleni za Flandrijo, naprimer iz 80-ih let prejšnjega stoletja. In številne ukrepe je treba izvajati tudi 30-40 let pozneje. Na številne načine smo prispevali k zaščiti okolja in podnebja je pa treba storiti še veliko več, da bi zmanjšali tudi obseg uporabe plastike, naprimer. Na to smo sprejeli tudi energetski svežen in ta teden bomo glasovali o prvem primeru zakonodaje glede omejevanja izpustov CO2 za težka gospodarska vozila. Mislim, da je treba usklejevati ukrepe za okolje z ukrepi za gospodarstvo in to na ambiciozen način. To je edina pot naprej moja politična skupina bo naredila vse, kar je v njeni moči, zato da poskrbimo za ustrezno energetsko tranzicijo. Naša politika ni usmerjena le v zaščito okolja in podnebja, ampak tudi v zaščito delovnih mest. Poskrbeti moramo tudi za inovacije, kreativnost, poskrbeti za to, da se bomo lahko tudi ustrezno prilagajali potrebam prihodnosti. Potrebujemo pa mlade. Mladi morajo predlagati nove rešitve, tako da bomo lahko oblikovali ustrezno krožno gospodarstvo. Obžalujem udanost številnih ljudi. Takšen odnos. Mislim, da vsak dan ljudje delajo na tem, da bi poiskali rešitve in to jim tudi uspeva, sploh ko gre za rešitve za boj proti negativnim podnebnim spremembam. Na Lovenski univerzi v Belgiji, raziskovalci intenzivno delajo na tem, da bi oblikovali rešitve. Tako da bi lahko zbirali vlago iz zraka. To je en primer tega. Obstaja pa tudi številni drugi primeri, biotehnologija, jedrska energija, ki mora postati ustrezen del energetske mešanice. Toliko stvari lahko storimo, vse to je zelo dobro. Je pa res, da se moramo soočiti tudi z globalnimi izzivi to so podnebni izzivi. Menim, da so mladi tudi inovativna silnica in morajo storiti še več za to, da bodo ta sporočila posredovali drugim. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Torvalds, tri minute. Govoril bom kar v greteni eh, madriči, kar ohranite slušalke. Živijo Greta in dobrodošla v Evropski parlament. Seveda bi bilo veliko bolj pestro, če bi bilo ime Hansel, ker potem bi imela imeni iz pravljice Gretel in Hansel. No, zdaj pa lahko govorim o zlobni čarovnici podnebnih sprememb. No, nisem Hansel, sem Nils in najbrž po uh, mojem naglasu slepaš, da sem iz Finske. Uh, in eh, zato lahko prenehamo s pravljicami. Prišel si na pravi kraj, ker če obstaja institucija, evropska institucija, ki si res prizadeva spremeniti življenje, okolje in podnebje, potem je to pravi kraj. Mi smo tisti, ki se bomo odločali tudi v prihodnje. In mi bomo ustvarjali tisto realnost, ki jo omenjaš, našo prihodnost. Ponovadi rečem, da nisem tukaj zaradi sebe, ampak zaradi svojih vnukov. Trije so namreč, e, en je starejši od tebe in dva mlajša. In moj najstarejši vnuk me bo, ko se vrnem domov, vprašal, kaj si povedal Greti, si govoril z njo. In lahko bom povedal, da obljubil sebi, da bom boljši dedek in boljši poslanec v parlamentu. In Potrudil se bom, da bo res tako. V zadnjih petih letih smo sprejeli nekaj pomembnih odločitev in najbrž imaš prav, ko praviš, da nismo storili dovolj. Ampak poskušali smo biti stroži glede izpustov in trgovine z njimi in poskušali smo izboljšati pogoje v prometu, v gradbeništvu in tako naprej. Prav tako smo se odločali o namennosti rabe zemljišč in tudi o omejevanju emisij iz vozil. In res je, da se vsi načeloma strinjamo, da potrebujemo eh, električna vozila v prihodnje, ampak če bo ta elektrika prihajala iz umazanih virov, potem bo to lahko še bolj škodljivo. Torej potrebujemo eh, več eh, prizadevanj za drugačno premostitev eh, prehoda z enih verov na druge in moramo najti bolj zanesljive in bolj okolju prijazne vire za električno energijo. In jasno je, da tega ne moramo storiti od danes do jutri, zato bomo potrebovali morda kar nekaj let. Ampak bistvo je, da vidiš, da tukaj vsi verjamemo da si prizadevaš za pravo stvar in da te bomo podprli. Hvala. Hvala, naslednji je gospod Eikalt. Dobrodošla, Greta Thunberg, in hvala. Vem, da ti gre na živce, če se ti politiki zahvaljujejo, ampak res se ti hočem zahvaliti. In vemo, da bodo prihodne volitve ravno odločene na podlagi odnosa do varstva okolja. In ko bodo ljudje šli na volišča, bodo vedeli, da se odločajo o prihodnosti našega podnebja, naši prihodnosti. In eh, tega včasih nismo slišali veliko. Pri nas v stranki zelenih pa si že dolgo prizadevamo za to in nismo vedno tako uspešni, kot bi ti to rada videla. Ampak morda je zdaj pravi trenutek, da se vsega, obrnem na svoje kolege in bom poskušal, da ne bom preveč eh, ciničen, ko bom govoril o preteklosti, o vseh glasovanjih, ki smo jih imeli, o vseh razpravah. In moram reči, da niso vedno prisotni v tako velikem številu kot danes, ampak res je, da se vsi zavedamo, da je to pomembno in misliti moramo na to vsi skupaj. Ko bomo julija spet glasovali in volili novega predsednika Evropske komisije, upam, da bomo vsi mislili na to. Upam, da si bo vsakdo zapomnil današnji dan in da si zapomnimo, da smo tukaj veselo ploskali Greti Thunberg, ko je imela svoj govor in potem si v tej luči poglejmo program nove Evropske komisije in poglejmo, ali si res prizadevajo za spremembe politik. politike za to, da se zmanjša uporaba premoga, da se zmanjšajo emisije, da se zagotovi, eh, da iz evropskega proračuna ne bo šel niti en cent za fosilna goriva, da se bo poskrbelo za vse tiste spremembe, ki jih doslej ni bilo. In hvala za ta aplavz. Ampak rad bi videl vaše glasovanje, ko bomo volili vsega, novega predsednika Evropske komisije Julija. Takrat bo šele to imelo pomen. In sedaj se obračam na komisarja. Vi imate še eno priložnost. Septembra boste šli v New York na vrh o podnebnih spremembah. Danes je pravi trenutek, da nam lahko obljubite, da boste šli v New York, kjer boste rekli, da boste povišali cilje, za leto 2030. To lahko storite. In sedaj predsedstvo. Vi boste imeli 9. maja vrh, evropski vrh v Sibiju. Ali boste lahko obljubili, da bodo na tem vrhu vsi, ki bodo tam sprejeli novi načrt za vrh, varstvo okolja, za skrb za podnebje do leta 2050 in več podrobnosti do leta 2030. Če le takrat bo ta vrh dejansko imel svoj smisel, ker se bo ukvarjal s konkretnimi zadevami. In hvala za to, Greta Thunberg. Thank you, Mr. Eickhout. Now for uh, three minutes, Madam. Hvala lepa, sedaj pa gospa Bolen za tri minute. Živjo, Greta Semlin Bolen in uh, zastopam skupino GUE in uh, dogodki iz prejšnjih mesecev so pokazali, da imamo številna nasprotja v tem, ko se odločamo o varstvu okolja, o podnebnih spremembah tu v evropskem uh, parlamentu, še vedno se soočamo s številnimi ovirami in res je, da številni zapravljajo milijone za to, da prikrivajo resnico. Politična večina je prepričana, da se lahko ukvarjamo s podnebnimi spremembami in hkrati zagotavljamo gospodarsko rast, kot smo jo vajeni doslej. In še vedno se govori o tem, da se obljublja gospodarska rast tri odstotke tudi za naprej, ampak to je povsem absurdno. Ne moremo govoriti o teh zadevah ločeno. Podnebne spremembe so največja kriza, s katero se človeški rod sooča ali se je sploh kdaj soočal. In namesto, da se ukvarjamo z drobnjakarstvom, bi se morali kot pravi Greta zediniti in eh, z roko v roki z znanostjo storiti kaj konkretnega. Eh, treba se konkretno vprašati, kako se preusmerjamo z eh, fosilnih goriv na druga goriva, zakaj se potem še vedno izdajo dovoljenja za rudarjenje, za kopanje premoga, naprimer, in drugih fosilnih goriv. Ljudje imajo politične mandate, še zlasti v tej sobi, in lahko si prizadevajo, lahko konkretno kaj storijo za konkretnejše ukrepe, kaj ti gre za nujne ukrepe. Ne gre samo za leporečenje. Od nas to zahtevajo vse, vsi politični mandati, ki so nam zaupani in to pomeni, da ne smemo eh, milijone evrov usmerjati v plinovode, v to vrstno infrastrukturo, temveč moramo eh, poskrbeti za to, da bomo omejili segrevanje našega planeta in eh, da se konkretno borimo proti negativnim podnebnim spremembam. Ne moremo govoriti o o neutralnosti tam enkrat po letu 2050, če veliko prej jo potrebujemo. Potrebujemo lokalizacijo na mesto globalizacije in eh, s tem se mora ukvarjati tudi Evropska unija. Čisto za res. Hvala ti, Greta, za to, ker nudiš toliko navdiha, ne le mladim, temveč tudi vsem nam. In res ti nočem govoriti zviška moram ti reči, da si bom sama res prizadevala, da bom uspešnejša v prihodnje in mislim, da to velja za vse nas. Hvala lepa. Uh, hvala lepa, gospod Pedicini, samo dve minuti. Bom govoril kar italijansko. Prosim, nadenite si slušalke. No, hvala lepa, hvala Greta. Hvala lepa. Resnično se ti želim zahvaliti, da si prišla k nam in za to, kar si povedala. In lepo je, da si uspela uplesti vse, vključiti vse nas v to pomembno razpravo. Rad pa bi omenil, da je neverjetno, da je to storila deklica tvojih let, ki je morala izpostaviti vse te konkretne teme in mislim, da je res nujno potrebno razumeti, da je toliko hinavščine in prikrivanja, kadar se pogovarjamo o teh zadevah in da nismo storili ničesar, da bi se zadeve zares spremenile. Zato je tvoj prispevek Greta tako zelo pomemben v tem trenutku. Panika? No, vsega kot si sama rekla, panika veliko krat ne koristi ničemur, ampak to je trenutek, da pogledamo vse te odprte teme, eh, vsa področja, kjer moramo doseči več, boriti se moramo za bolj zdrava vozila, za varnejše gorivo in eh, jasno je, da se moramo soočiti z vsem tem, zato ti moramo biti vsi skupaj zelo hvaležni Greta, ker si nas pri, eh, prisilo to se zamislimo nad svojimi dejanji. Merci, Hvala, gospa predsedujoča. Pogosto nas življenje vodi v nasprotno smer od tiste, za katero si prizadevamo. No, in tukaj je morala priti ena mlada gospodična, da nas opomni na to, kar je starejša generacija nekoliko pozabila. Imamo za seboj že eno stoletje intenzivne industrializacije, dirke za dobičkom in pri tem se nihče ne sprašuje, kaj bo z okoljem. Ta Neverjetna brezbrižnost do okolja nas pelje v zelo nevarno smer. Treba se pogovoriti odkrito na podlagi znanstveno dokazanih dejstev. Ne moremo govoriti samo o čustvih. Treba se je lotiti zadev na podlagi dostopnih informacij, na podlagi konkretnih podatkov o tem, koliko nas stane in kaj se povzroča vsa ta industrija, kemična in druga. Sicer bodo vse naše velike besede izpadle zgolj smešne in bodo kontraproduktivne. Vse, kar počnemo danes, je zelo resno. Nimamo pravice do zmote moramo razmišljati o vseh eh, dejavnosti na tem svetu, o vseh emisijah, pa če naj sem zodijo tudi živali in ljudje. Treba je razmišljati tudi o tem, kakšni so izračuni, ki nam govorijo o tem, kako koristen je vsak hektar gozda in treba je ustaviti to podivjano rast eh, proizvodnje na podlagi fosilnih goriv, izločanje CO2 in zato moramo storiti vse, kar je v naši moči, da se zadev lotimo razumno in zato računamo z vašo generacijo, gospodična. Hvala lepa. S tem smo zaključili krok govornikov v imenu političnih eh, skupin, sedaj pa je na vrsti predstavnica romunskega predsedovanja gospod Čot in da se bo lahko tudi izrekla o tem, kaj bo povedanega na vrhu v Sibiju. Hvala, gospa predsedujoča. Rada bi se zahvalila Evropskemu parlamentu, ker je na ta sestanek povabilo tudi predstavnike romunskega predsedstva. Najprej bi rada izkoristila to priložnost, da pozdravim gospodično Greto za njena prizadevanja, za njen boj proti podnebnim spremembam, za ozaveščanje še zlasti mladih, da nas je spomnila na vso odgovornost, ki jo delimo za naš planet in še zlasti za prihodnje generacije zelo pomembno je, da imamo eh, mlado generacijo, ki si prizadeva tudi za ozaveščanje starejših, vključno z generacijo staršev, učiteljev, politikov in tisti, ki se odločajo o prihodnosti tega sveta. Vsi se zavedamo o tem, kako eh, veliki izzivi so pred nami in kako nujno se jih moramo lotiti. Že sedaj vidimo, da uničujoče učinke podnebnih sprememb po vsem svetu, pa vendarle, kot je Greta že večkrat opozorila, dejanja, da bi preprečili te nepovratne motnje, niso zadostne. To je bilo nedavno popolnoma jasno povedano tudi v posebnem poročilu panela IPCC o posledicah pregrevanja našega podnebja. Če ne bomo storili nekaj odločnega, se lahko temperature globalno povišajo za dva, dve stopini k malu po letu 2060 in se bodo tudi nadalje še zviševali. Zaradi tega je zelo nujno potrebno, okrepiti naša prizadevanja, stopiti skupaj v boju proti podnebnim spremembam in Evropska unija je pripravljena na globalno ukrepanje. Na sestanku sveta prejšnji mesec so vodje naših držav članic vsega, ponovili svojo predanost doseganju ciljev pariškega sporazuma. Evropska unija s svojimi sedanjimi ambicioznimi političnimi okviri še nadalje stopa po poti skupnega delovanja v boju proti podnebnim spremembam. Pri tem mislimo seveda tudi o obnovljivih energetskih virih, o zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in eh, CO2-ja in o vseh zastavljenih ciljih do leta 2030. Vsi ti cilji se sedaj prevajajo v zakonodajo Evropske unije in še zlasti se bomo najprej ubadali z zmanjševanjem emisij eh, industrije in temu ustrezno prilagodili nacionalne cilje držav članic po vseh sektorjih, tudi v gradbeništvu in prometu ter vseh sektorjih, ki terajo posebno politiko eh, z ozirom na obnovljive vire. In eh, tudi, kadar gre za standarde emisij oglikovega dioksida za motorna vozila, naprimer si moramo prizadevati konkretno, če naj dosežemo naše zastavljene cilje za leto 2030, zmanjšati moramo emisije za 40 odstotkov v primerjavi z 90 leti prejšnjega stoletja in to bo pomemben prispevek k pariškemu sporazumu. Prav tako bomo ustrezno izdelali dolgoročno strategijo Evropske unije. Svet se trenutno pogovarja o sporočilu, ki ga je predstavila komisija in v njem je analizirala različne možne scenarije za dolgoročno znižanje emisij. S tem se bomo spopadli tudi s toplogrednimi eh, plinov in si zastavili cilje za bistveno znižanje leteh do leta 2030. Romunsko predsedstvo si želi omogočiti čim širšo in čim obseznejšo razpravo v vseh relevantnih sektorjih, v zvezi z okoljem, prometom, industrijo, konkurenčnostjo, kmetijstvom, pa tudi v zvezi s financiranjem. Eh, komisija je doslej podarjala, da obstaja vsega, širše spoznanje o tem, da so to pereči problemi in tudi svet se strinja, da potrebujemo ambiciozno dolgoročno strategijo do leta 2020 in da moramo doseči cilje zastavljene v pariškem sporazumu. S tem se bo morala naša ekonomija bistveno spremeniti, naše upravljanje bo moralo biti previdnejše, če ne zagotovimo, da bo prehodno obdobje uravnoteženo in družbeno spremljivo. Potrebujemo širšo razpravo o dolgoročni viziji in zaradi tega načrtujemo tudi dogodke na visoki ravni še v letu 2019, kar bo priložnost za združevanje moči, za strnjanje politične volje, v boju proti podnebnim spremem in zato bomo imeli tudi poseben sestanek v septembru letošnjega leta. No, s tem sem prišel do konca mojega govora in še enkrat bi se zahvalila parlamentu, ker je organiziral to razpravo. Zaključujem s posebno zahvalo Greti, ker nas je navdihnila vse skupaj in ker še naprej širi to pomembno sporočilo o podnebnih spremembah. Tudi ti si prispevala k temu, da bomo bolje prisluhnili glasovom mladih, ki že organizirajo šolske stavke zaradi ozaveščanja. Prepričana sem, da bodo ti, te stavke postale s časoma odveč, ker si bomo bolj prizadevali za konkretnejše ukrepanje v smeri dolgoročnih ciljev Pariškega sporazuma. Evropa in svet boste potrebovali mlade, izobražene in predane ljudi, ki se bodo s temi cilji spopadali v prihodnje. Hvala. Um, Hvala za vaše zaveze. Eh, uh, Zdaj pa pride na vrsto komisar Arias Kanjete. Pridružil se nam je na tem sestanku z Greto Thunberg. Odgovorni ste za pripravo odločilne zakonodaje, ki se ukvarja z vprašanji podnebnih sprememb. Izvolite, komisar, beseda je vaša. Gospa predsednica, spoštovani poslanci, gospe in gospodje, zahvaljujem se Greti Thunberg. Ne samo zato, ker je prišla danes v Evropski parlament, temveč tudi zato, ker je dala glas in stat rastočemu številu mladih, ki zahtevajo ukrepe na podnebnem področju. Torej potrebujemo več ukrepanja, ker je zadeva nujna, želite, da ukrepamo in pravilno je tako. Kmalo bo vaša generacija tista, ki bo vodila svet, ampak takrat bo prepozno, da bi zaustavili podnebne spremembe. Vaše sporočilo je zelo jasno in pomeni spodbudo, da storimo več. Hvala za to. Evropa je jasno vodilna na tem področju in s tem moramo nadaljevati ukrepali smo, še naprej bomo, ampak zdaj moramo biti še hitrejši, ukrepati moramo še več, opreti se moramo na razpoložnive znanstvene izsledke. Dvostranske rešitve ne zadoščajo. Zdaj imamo pariški sporazum, gre za večstranski sporazum, da ohranjamo temperaturo oziroma povišanje temperature predvsej pod dvema stopnjama, stopinjama in v okviru pariškega sporazuma si prizadevamo za to. No, ampak eh, slaba novica pa je, da če želimo, želeti, eh, če želimo doseči eno stopinjo in pol, potem se bomo morali precej prilagoditi. Dve stopini bi pomenili zelo drugačen in zelo težaven svet. In nekako bi nas to peljalo svet, ki ga ne bi prepoznali. IPP PC je izdal poročilo, kjer so govorili o stopini in pol. To je bilo oktobra. No, ampak dejstvo je, da še vedno lahko dosežemo spremembe, ki bodo pod dvema stopinjama. Treba je spremeniti naše gospodarstvo in našo družbo. Poročilo je zaključilo, da če želimo eh, doseči 1,5 stopinje, potem je treba emisije zmanjšati na ničelno, neto ničelno stopno do leta 2050. Pod, moramo doseči podnebno neutralnost in to nekje do leta 2060. Da bi, če želimo to doseči, je jasno, da moramo podnebno neutralnost doseči čim prej. Gre za to, da moramo, začeti, da moramo uporabljati evropsko zakonodajo do leta 2030 želimo biti podnebno neutralni do leta 2050. Hkrati pa se moramo opreti tudi na znanost. Komisija mora zagotavljati rezultate, biti moramo proaktivni, moramo podpirati Eh, naše človeško delovanje. Vesel sem, da je Evropski parlament že sprejel cilj podnebne neutralnosti do leta 2050. In veselim se, da enako lahko slišim tudi strani Evropskega sveta. O tem se bodo pogovarjali na zasedanju junija 2019 gospodična Greta, lahko vam zagotovim, da si bomo prizadevali po najboljših možnostih. Želel pa bi si tudi, da bi taka razprava potekala posod, ne samo v naših inštitucijah. Če želimo spremeniti ekonomski sistem, potrebujemo demokratsko sodelovanje. In to je še toliko bolj pomembno zdaj, ko smo pod, e, pred evropskimi volitvami. Kot je Ajko že prej povedal, ankete nadalje kažejo, da Nič manj kot 77 odstotkov potencialnih voljivcev meni, da je stališče glede podnebnih sprememb pomembno pri eh, njihovi odločitvi o tem, za koga bodo volili, tudi ko bomo imeli špicen kandidate oziroma tiste, ki jih imamo. Eh, moramo dati v spredje podnebne spremembe. Veliko stvari je treba še doseči. Nujno je, da Evropa, evropske inštitucije, države članice, civilna družba in uh, NGO-ji spremejo cilje v zvezi s podnebnimi spremembami do leta 2050. Mogoče se nam zdi, da imamo na voljo 30 let, ampak do naslednjega leta moramo razviti ukrepe in politike, ki bodo pripeljale k tem masivnim spremembam. In to zadeva mnoge vidike evropske družbe mi eh, smo določili ambiciozne standarde v zvezi z emisijami, v zvezi z obnovljivimi viri in pa energetsko učinkovitostjo. Torej imamo ambiciozne načrte, ampak iti moramo še dlje. Iti moramo torej še dlje od teh ciljnih zavez, da bomo neutralni do leta 2050. Poleg tega potrebujemo najti ena, eh, določen tempo za eh, ta prehod. Ta tempo mora biti čim hitrejši, če želimo doseči prosperiteto za naše državljane in če želimo doseči pošten prehod, kjer nihče ne bo puščen ob strani. Vse naše analize kažejo, da je to možno. Uspeli bomo, drugim državam bomo zagotovili učinkovit model za podnebno spremembo, da bomo zagotovili prosperiteto in razvoj. Vedno se ukvarjamo z globalnimi vprašanji, naj ti bo to o, vojna, mir, pogajanje, razorožitev in tako naprej, ampak podnebne spremembe so bistveno vprašanje naših generacij in zato bi pritisnil na evropejce, da ohranjajo pritisk za podnebne spremembe ta glas se mora slišati posod, tako kot se v Evropskem parlamentu. Drugi moramo pokazati, kako bomo v Evropi opravili prehod v neutralno oziroma v eh, energetsko neutralnost. Pomembno je, kaj ti to je pravzaprav vaša prihodnost. Well, hvala lepa vsem skupaj. Zahvaljujem se vam, da ste prišli na naše zadnje zasedanje odbora za okolje, kar spektakularno je bilo in mislim, da je to kar pravi način, da končamo naše delo, ki je bilo zelo trdo in pomembno v tem mandatu. Vidimo se v naslednjem mandatu, še močnejši bomo, da se bomo lahko borili proti podnebnim spremembam in skušali bomo vključiti tudi čim več mladih v ljudi v naše prihodnje delo. Hvala lepa Grete, Greta za navzočnost in srečno pri nadaljnih dejavnostih.